zasedanje je prekinjeno, naslednje bo jutri, 1. decembra, od 8.30 do 14.00. Dobili ste dnevni red oziroma je ta na voljo na svetnih stranih Evropskega parlamenta. Eh, zasedanje je prekinjeno, lahko noč.